na voljo na začetku naslednjega delnega zasedanja. Če nihče ne bo imel nič proti, bodo resolucije posredovane naslovnikom. Delno zasedanje je sedaj prekinjeno. Želim vam varno pot domov in osvežujoč poletni počitek.